Kolegice in kolegi, pozdravljeni. Začeli bomo s prvo točko, sprejetje dnevnega reda. Predlagam naslednjo spremembo. Četrta točka, semafor pravosodja EU, bomo obravnavali jutri ob desetih na mesto danes ob petih. Če se strinjate, bomo dnevni red sprejeli. Sporočila predsednika, jezikovni profil. Nažalost, tolmačenja v hrvaščino in irščino danes ni, in tudi jutri ne. Potrditev priporočil koordinatorjev, člen 205. Dokumente zasedanja koordinatorjev 5. februarja lahko najdete v dokumentih. Monika Makove je bila imenovana za poročevalko sklepa sveta o začetku veljavnosti določb šengenskega pravnega reda v zvezi s sistemom SIS za Bolgarijo. Za mnenje pa smo imenovali Kostasa Krisogonosa, on bo poročevalec za mnenje o uvozu kulturnega blaga. Tam sodelujemo z odboroma INTA in IMKO. Ali sprejmete priporočila koordinatorjev, da odlično sprejetje zapisnikov 8. maj in 27. in 28. november 2017 še. Nihče ne ogovarja, je zapisnik sprejet. Gospod Mecola ima postopkovno vprašanje. Roberta. Hvala. Klod, hvala. Predsednik. Preden začnemo, želim povedati, da sem šokirana. Pet mesecev potem, ko je bila ubita novinarka gospa Galicija, je bil ubičen preiskovalni novinar gospod Kučjak, ki se je boril proti korupciji na Slovaškem so ga ubili skupaj z njegovo punco včeraj. Bil je star 27 let, to je nesprejemljivo in EPP oziroma skupina EPP meni, da bi bilo dobro, da imamo minuto mogo, potem pa da storimo vse, kar je mogoče, zato da odkrijemo, kaj se je zgodilo in da poskrbimo, da bodo vsi vedeli, da so evropske vrednote glavne vrednote pravna država in svoboda govora. Danes žalujemo, jutri pa bomo zahtevali ukrepe. Hvala. Hvala lepa, gospod Mecola. Mislim, da se vsi s tem strinjamo in na predlog gospe Mecola bomo imeli minut mavka, da se poklonimo preiskovalnemu novinarju iz Slovaške, ki je bil star 27 let. Minut mavka. Thank you, colleagues. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Kolegice in kolegi, zdaj pa prva točka, osebinska točka na dnevnem redu, gre za predstavitev poročevalke Helge Stevens. Obravnavali bomo sklepe sveta o sklenitvi konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu Evropske unije. Govorili pa bomo tudi o dodatnem protokolu. Opozarjam vas, da gre za postopek soglasja, zato bomo sprijeli samo postopkovne predloge sprememb. Najprej dobi besedo gospa Stevens, potem pa poročevalci v senci. In kolikor vem, bo tudi pravna služba nekaj povedala. Kolegice in kolegi, ki poznajo ta dosje, vedo, zakaj gre. Zdaj pa z velikim veseljem dajem besedo Helgi Stevens. Izvolite. You, Chair, and... Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala kolegicam in kolegom. Predstaviti želim dve poročili v zvezi z preprečevanjem terorizma. Preprečevanje terorizma je globalna dejavnost, zato moramo sodelovati z partnerji, ki jim zaupamo. Gospa Holmajer je soporočevalka iz odbora za preprečevanje terorizma. Dosegli smo kar nekaj napredka v zvezi z direktivo z dne 15. marca 2017. Konvencija Sveta Evrope in dodatni protokol je Evropska unija že podpisala in sicer v Rigi v Latviji. Svet je 18. decembra 2017 zahteval, da Evropski parlament da soglasje k tema dvema sklepoma sveta, o katerih danes govorimo. Nekaj je vseeno treba izpostaviti. Obe besedili se posvečata sodelovanju s partnerji zunaj Evropske unije. Konvencija Združenih narodov 2178 skozi 2014 je omenjena o, to, o tem. Govorimo naprimer o sodelovanju v skupini, ki namerava izvajati teroristična dejanja, usposabljanje za namene terorizma, potovanje v tujino za namene terorizma ter financiranje ali organiziranje potovanja v ta namen. To so vse kazniva dejanja in to je v skladu z direktivo o terorizmu. Kako lahko preberete v moji razlagi je vprašanje tujih borcev ključnega pomena in vse države članice sveta Evrope se morajo odzvati na ta izziv. S tem bomo okrepili varnost in tudi ukrepe za preprečevanje terorizma tudi zunaj meja Evropske unije. Zagotovili bomo tudi mrežo mm, nacionalnih točk za stike, ki bodo delovale 24 ur na dan, To bo pomenilo lažjo izmenjavo podatkov. Dobro je tudi omeniti, da so države članice Sveta Evrope že oblikovale mrežo za nacionalnimi točkami za stike in ta mreža deluje od decembra 2016. Poleg tega svet predlaga, da bi imenovali Europol kot točko za stik za Evropsko unijo. To podpiram, zato predlagam, da parlament poda svoje soglasje. Najlepša hvala. Hvala lepa, Helga, to je vaše priporočilo. Zdaj pa prosim poročevalce v Senci, da se oglasijo, če želijo. Gospod Štetina, potem pa Ana Gomeš. Tomas Ždehovski pa bo prvi. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala za to poročilo. Mislim, da je preprečevanje terorizma kompleksno vprašanje. V prihodnosti upam, da bomo razmišljali ne samo o tem, da bi uvedli nove oblike kaznivih dejanj, naprimer usposabljanje in potovanje v tujino. Dobro bi bilo, če bi govorili tudi naprimer o radikalizaciji tudi objavljanje različnih smernic ali spodbujanje k radikalizaciji bi lahko obravnavali kot kaznivo dejanje. V številnih državah članicah se v zadnjih letih pojavljajo problemi, kajti policija ne upošteva teh spodbujen k radikalizaciji. Pravijo, da so to samo individualne izjave in da na osnovi tega človeka ni mogoče radikalizirati. No, če zadevo obravnavamo bolj globalno, lahko vidimo, da so številni odšli v Sirijo samo na osnovi tega, da so slišali nekaj besed ali pa si pogledali nekaj videoposnetkov, ki so jih posneli tuji borci, ki so bili pred njimi v Siriji. To je nekaj novega, s tem se moramo spopasti. Pa še nekaj, financiranje terorizma. Terorizem se ne financira samo na klasičen način, ampak tudi preko kriptovalut. Z Češko obveščevalno službo smo imeli srečanje in oni so nas opozorili na to, da se moramo res posvetiti tej temi. ne gre za izolirani primer. S pomočjo kriptovalut, bitcoina ali česarkoli drugega, teroristi poskušajo naprimer pokriti svoje, svoje potne stroške. To sem želel povedati, sicer pa podpiram poročilo, zahvaljujem se poročovalki za upravljeno delo in mislim, da je to najverjetneje najboljši odziv na želje državljanov. Res moramo preiti od besed k dejanjem in se začeti boriti proti terorizmu v tudi realnem svetu. Gospod Štetina, lahko zdaj dam besedo Ani Gomeš? Lahko. Hvala. Najprej bom spregovorila v imenu gospe Kiniči, ki je poročevalka v senci za mojo skupino, žal je odsotna in prosila me je, da preberem naslednjo izjavo. Hvala Helgi Stevens za predstavitev tega poročila. Gospa Kiniči se tudi opravičuje za odsotnost danes. Teroristični Napadi v zadnjih letih so pokazali, da je terorizem čezmejne narave, zato moramo sodelovati na mednarodni ravni in nobena država se sama ne more boriti proti terorizmu. Kakor vemo, je sprejetje direktive za preprečevanje terorizma osnova za boj proti terorizmu na mednarodni ravni in to je ključnega pomena, da se borimo proti radikalizaciji in skrajnemu ekstremizmu. Boriti se moramo proti terorizmu. Zagotoviti pa moramo tudi določbe za to, da se bomo spopadli z novimi oblikami terorizma, naprimer v obliki tujih borcev. Tako bomo morali okrepiti prizadevanje Evropske unije, zato da se bomo lahko prilagodili na nove oblike grožen. To je torej pomemben korak k temu, da bomo imeli celovit okvir za sodelovanje na mednarodni ravni. To je bila izjava gospe Kiniči. Zdaj pa še moj komentar. In sicer, da, mislim, da je prav, da poskrbimo, da bo Europol točka za stike, za okrepljeno sodelovanje. Mi to že dolgo zahtevamo od držav članic. To sodelovanje je tudi zelo pomembno z tretjimi državami ali državami zunaj Evropske unije. Prav tako ne smemo zanemariti učinka svojih dejanj zunaj Evropske unije, kajti teroristi to izkoriščajo za novačenje novih borcev. Po drugi strani pa mislim, da moramo poskrbeti, da se ne bomo ujeli v past. In sicer vse, kar je všeč tretjim silam, tudi ni terorizem, še posebej, ko govorimo o totalitarnih režimih. Oni besedo terorizem uporabljajo kot izgovor za vse. Naprimer, gospod Nelson Mandela je bil nekoč označen za terorista, pa ni bil terorist, on je bil borec za mir. Zato lahko rečem samo, da bi bila zelo, zelo previdna pri tem, da bi kogarkoli predali Turčiji, kako se je zgodilo na Češkem. Gospod Sali Muslim, na primer, je spoštovan sirijski voditelj, ki se bori proti najhujšim oblikam terorizma, torej proti Daešu. Njegove sile so odločilnega pomena pri boju proti Daešu. Če njega imenujemo za terorista, je to popolnoma nespremljivo. In to bo samo odprlo vedno bolj diktatorski režim v Turčiji. Oni kršijo temeljne vrednote, ki bi jih pričakovali od države kandidatke. Enako velja za Gruzijo, na primer. Turčija je poskusila zapreti gospoda Čabuka ki je tudi znan. Ali pa v Etiopiji, na primer. Britanski etiopijec je bil ugrabljen in je zdaj priprt v zaporu, obtožujejo ga terorizma. Ločevati moramo med temi zadevami, ne smemo dopustiti, da bodo drugi režimi to zlorabljali pod pretvezo terorizma. Hvala, gospod Štetina, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala Ani. Sram me je, da so naši organi aretirali tega aktivista, gospoda Muslima, pred dnevom ali dvema. On ni terorist. On je kurdski borec in bori se proti ISISu. To, kar je storilo naše Ministrstvo za notranje zadeve je nespremljivo. Enako velja seveda tudi za policijo. Hvala poročevalki za osnutek poročila. Pripričan sem, da moramo dobro sodelovati na področju preprečevanja terorizma. Okrepiti moramo prizadevanja tako v Evropi kot tudi na globalni ravni. Preprečiti in zatreti moramo terorizem v vseh oblikah. Naša skupna odgovornost je zagotoviti varnost državljanov. Mi moramo postati podpisniki konvencije in tudi dodatnega protokola. S tem se bo izboljšalo sodelovanje, ne samo na področju izmenjave podatkov, to je seveda nujno in potrebno, ampak tudi na področju preprečevanja in zaščite žrtev. Skupaj moramo zagotoviti aktivni in ustrezen odziv na grožnje tujih borcev, ki se vračajo iz tujine. Konvencija in protokol sta eden od načinov, da to dosežemo. Konvencija k protokolu je samo eden od elementov, potrebujemo še druge. V preteklih letih je Evropska unija pokazala veliko napredka na poti k varnostni uniji, ampak še vedno moramo ocenjevati vse grožnje, gledati moramo naprej, zavedati se moramo tvegan in ob enem seveda moramo nevarnosti tudi uspešno preprečevati. Hvala. Hvala lepa, gospod Štetina. Želi spregovoriti še kdo? Dobro, Tomas. Ana, Prisluhnite mi, prosim. Mešate dvoje. Res je, turška vlada je zaprosila za prijetje te osebe. Zaprli so ga, to drži, ampak nihče v moji državi ni rekel, da ga bomo poslali v Turčijo. ne morem govoriti v imenu češkega ministrstva za notranje zadeve ali češke vlade, ampak mislim, da ga ne bomo izročili Turčiji. Gre za velik pritisk številnih drugih držav, torej ZDA, Norveška, Nemčija in tako naprej, ampak strinjam se z vami. Te oznake terorista ne moremo kar tako zlorabljati. Prav tako ne smemo ljudi izročati nedemokratičnim državam. Hvala lepa, da ste imeli zelo spoštljivo razpravo. To je res lepo. Preden dam spet besedo Helgi, želim povedati, da se pojavljajo vprašanja pristojnosti. O tem moramo govoriti z pravno službo, zato bo najprej dobila besedo pravna služba, potem pa morda na kratko še svet. Pravna služba, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za besedo. Pravna služba parlamenta se zaveda stališča drugih institucij, torej komisije in sveta o vprašanju pristojnosti glede sklepanja teh sporozumov, torej konvencije in dodatnega protokola, ampak povedati moram še nekaj. Niso nas prosili, da podamo pravno mnenje v zvezi s tem, zato vam lahko podam samo predhodni komentar in nekaj dodatnih komentarjev v Evropski uniji se sprejema veliko ukrepov na področju terorizma in preprečevanja terorizma. Obstaja cel seznam dokumentov v predlogu komisije za sklep sveta o sprejemanju sporazumov. Zadnji je direktiva 2017 skozi 5541 v zvezi s terorizmom. Številne določbe iz direktive pokrivajo področja konvencije in dodatnega protokola. V skladu z členom 3.2 PDEU ima Evropska unija izključno pristojnost za sklepanje mednarodnih sporazumov. Če tak sporazum lahko spremeni skupna pravila. To pomeni, da je to definicija izključne pristojnosti in predhodno želim povedati, da se zdi, da obstaja veliko prekrivanja med pravili EU, konvencijo in dodatnim protokolom. Zato bi predhodno rekli, da ima tukaj Evropska unija izključno pristojnost, da sklene konvencijo in dodatni protokol in to je stališče, ki je bilo izraženo tudi v predlogu komisije. Čisto na kratko je to to, kar sem želela povedati. Seveda, če si odbor želi poglobljeno analizo, smo vam na voljo. Najlepša hvala. No, bomo videli, kaj o tem meni poročevalka. Še kratek komentar strani komisije, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Od komisije sem dobil navodila, da vam povem, da pozdravljamo ta predlog in všeč nam je, da parlament meni, da sta ta dva instrumenta tako pomembna. Prav tako pa moram še enkrat ponoviti, da je komisija zelo zavezana temu pomembnemu vprašanju po intervenciji pravne službe Evropskega parlamenta. Nimam kaj za dodati, to smo želeli povedati tudi mi. Strinjamo se za pravno službo parlamenta in komisija še vedno podpira te argumente in še naprej si pridržujemo pravico, da bomo ustrezno ukrepali v zvezi s tem. Seveda pa to ne pomeni, da bomo iz pred oči izgubili glavni cilj, torej sklenitev teh dveh instrumentov. Prav tako pa zelo pozdravljamo prizadevanja parlamenta v zvezi s tem in tudi zavezanost gospe poročevalke Helge Stevens. Zdaj pa še na hitro svet. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, za besedo. Svet se strinja s pristopom, ki je bil sprejet v zvezi z odločitvijo, da se podpiše Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju terorizma in o dodatnem protokolu. Odločili smo se, da se zadeve od takrat niso spremenile, to pomeni, da tudi pristop lahko ostaja enak. Osnutek sklepa sveta o sklenitvi konvencije zagotavlja konsistentnost v zvezi z prejšnjimi besedili sveta. Hvala. To je to, kar želim povedati. Hvala lepa. Monika, izvoli, vem, da si nekoliko zamudila, ampak čas imamo, gospa Holmajer. Hvala, gospod predsednik. Še nekaj sem želela povedati. Dodatni protokol in konvencija v zvezi z preprečevanjem terorizma je, ima vsebino, ki je v skladu z direktivo. Gre za vprašanje nagovarjanja k izvajanju terorističnega dejanja, gre za izobraževanje ali usposabljanje v teroristične namene, gre tudi za obveznost do preiskovanja, pa tudi vprašanja glede teroristične propagande in tako naprej. Mislim, da smo se s tem že poglobljeno ukvarjali in to, kar se zdaj dogaja v tem okviru, je v bistvu nekaj, o čemer smo mi že govorili in to je dejansko pokrito že v direktivi o preprečevanju terorizma. Hvala. Hvala, to je bilo pa res koristno. Izključite mikrofon, gospa Holmajer, prosim. Zdaj pa gospa Stevens, da sklene razpravo. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala kolegicam in kolegom, še posebej poročevalcem v senci in drugim kolegicam in kolegom, ki sodelujejo pri tem vprašanju. To vključuje tudi pravno službo in druge, ki so prispevali k delu. O tem bomo še govorili s poročevalci v senci, predem bomo glasovali. Hvala. Hvala lepa, hvala kolegice in kolegi za sodelovanje v razpravi. Rok za vložitev predlogov sprememb, ki so lahko samo postopkovne narave, kako sem že povedal, je 7. marec. Kolegice in kolegi, nadaljevali bomo z točkami 7 do 14. Gre za nove psihoaktivne snovi. Ampak povedali so mi, da poročevalka pride šele ob šestih. Sporočili smo ji, da naj pride prej, ampak žal ne bo prišla pred šesto. Sedem do štirinajst torej. Nažalost bomo morali mm, za kratek čas prekiniti zasedanje. Je pač ponedeljek zvečer. Torej, 7 do 14, točke 7 do 14. To ni idealno za poslance, ki ste si vzeli čas, da ste danes tukaj z nami. Vem, da poslanci in osebe v odboru Zelo trdo delamo, ampak vseeno moram prekiniti do šestih. Tisti, ki vas tema psihoaktivnih snov navdušuje, predlagam, da počakate. Postopkovno vprašanje gospe Mecola. Moje vprašanje je, ali lahko svoje mnenje predstavimo prej, torej stališče skupine ELS. No, to je neke vrste predrasprava ne vem, to bi lahko ustvarilo precedens in to bi lahko bilo zelo zaskrbljujoče za parlament. Vseeno, dober poskus. Imamo še točko 15. A ne to jutri? Dobro. Ob šestih nadaljujemo, če koga ne bo, vam ne bom zameril, ampak jaz bom tukaj. bomo preverili, ali smo sklepčni. Hvala, se vidimo ob šestih. Majte, you're here. Colleagues, the rapporteur is here. Majte, tukaj ste. Odlično. Kolegice in kolegi, tisti, ki ste bili tako potrpežljivi, da ste čakali z nami, tukaj je vaša nagrada. Poročevalka je z nami. Kolegice in kolegi, poročevalka se pripravlja na začetek dela, zato bom predstavil mm, te točke, ki jih bomo obravnavali. Gre za točke 7 do 14. Vse točke zadevajo psihoaktivne snovi. Svet je sprejel osnutek izvedbenih sklepov v zvezi s temi dosjeji. Parlament mora podati svoje mnenje v okviru postopka konsolidacije. Naša poročevalka za sedem dosjejev je Majte Paga za Urtundua. Hkrati pa teče tudi postopek v okviru sistema Združenih narodov, zato da bi nekatere te snovi vključili v področje uporabe glavnih mednarodnih konvencij v zvezi z nadzorom nad drogami. Zato smo povabili tudi predsedstvo sveta, pa jih ni, povabili smo komisijo, ki pa je tukaj. To, že, to nam že nekaj pove. No, glavno pa je, da imamo tukaj poročevalko. Ves ta uvod sem nekoliko raztegnil. Majte, upam, da ste zdaj pripravljeni lahko poskusim se predstaviti oziroma izgovoriti. Um, Majte, izvoli. Hvala lepa. Zelo na kratko vas bom obvestila, kaj se dogaja v ekosoku in kaj se dogaja v konvenciji za psihoaktivne snovi. Na 61. zasedanju Združenih narodov v Ženevi so sprejeli, da bodo uvrstili 12 novih psihoaktivnih snovi v konvencijo iz leta 61. Podano je bilo priporočilo, ki ga je pripravila Mednarodna zdravstvena organizacija. 8. decembra 2017, torej nedavno, je bilo to poslano tudi generalnemu sekretarju Združenih narodov. Teh 12 novih snovi naj bi torej uvrstili na seznam v konvencijah. Marca so države članice pozvane, da glasujejo na zasedanju. Predstavile naj bi poenoteno stališče vse evropske države ki so del te komisije. Evropska unija namreč eh, nima pristojnosti na tem področju. Podana je bila torej pobuda parlamenta in sveta, zato smo predlagali, da bi sedem novih psihoaktivnih snovi na evropski ravni začeli spremljati, uvedli bi nadzorne ukrepe za te nove psihoaktivne snovi. Svet je pripravil tudi izvedbeni sklep sklep za teh novih sedem psihoaktivnih snovi. Odbor Libe želi to tudi potrditi z sedmimi različnimi predlogi poročil za vsako posamezno snov. Uvedli bi torej nadzorne ukrepe na evropski ravni, to je nekaj pozitivnega, to lahko potrdim kot poročevalka. Tako kot smo storili pri ostalih psihoaktivnih snoveh v preteklosti, tudi tokrat velja, da je najbolj učinkovito in uh, najhitrejše to, da sprememo vsa ta poročila brez dodatnih predlogov sprememb. Tako da poročevalce v senci pozivam, da se res zadeve lotimo čim hitreje, da bi glasovali v odboru Libe tudi čim hitreje in da bi tudi na plenarnem zasedanju ta svežen sprejeli čim hitreje. Zgolj v vednost leta 2015 je bilo prvič odkritih 98 novih psihoaktivnih snovi, v letu 2016 smo odkrili še več novih psihoaktivnih snovi, zato se mi zdi res dobro, da bi uvrstili teh predlaganih 8 psihoaktivnih snovi na seznam, ker bi bilo to dobro tudi z vidika javnega zdravja. Hvala Majte. Mislim, da je bilo to grob sežno poročilo tudi za tiste kolege, ki ne spremljajo tega vprašanja tako pozorno, če sem prav razumev, ne želiš, da bi vlagali predloge sprememb. Ne vidim nikogar od poročevalcev v senci ali kolegov, ki bi nadomeščali poročevalce v senci Roberta. Ti govoriš v imenu poročevalcev v senci iz LS. Da, predsednik v imenu Brisa Ortefeja danes nastopam, namreč on je trenutno na misiji ugotavljanja dejstev v Libanonu. Kolega bi se rad zahvalil poročevalki za predstavitev in za vsa ta poročila. Glede sedmih izvedbenih sklepov sveta pa velja, da se nanašajo na psihoaktivne snovi. Nekatere nove psihoaktivne snovi, ki se tu omenjajo, so zelo podobne heroinu. Od leta 2013 je 196 oseb umrlo zaradi teh psihoaktivnih snovi, tudi EMTDC se s tem ukvarja, prihaja do trgovine s temi psihoaktivnimi snovmi in drogami, zato naš poročevalec v senci absolutno podpira predlog da se uvedejo in okrepijo nadzorni ukrepi za te psihoaktivne snovi na evropski ravni, tudi na ravni držav članic. Hvala lepa. Želi še kdo kaj povedati v imenu katere od drugih skupin? predsedstvo in komisija sta se prav tako udeležila te razprave. Helga, želiš besedo? Se upravičujem. Gospa Stevens, v imenu EKR. Hartlik bedankt, voorzitter. Um, ik wil heel... Najlepša hvala. Sama bi se rada prisrčno zahvalila poročevalki. Namreč eh, opravila je odlično delo. Uh, gre za različne psihoaktivne snovi. Absolutno podpiram delo, ki ga upravlja kolegica. To je izjemno tehničen dosej, tako da se popolnoma strinjam z njo, da je bolje, da se zadev lotimo brez ulaganja predlogov sprememb. Upam, da bodo tudi ostali kolegi to podprli, da zadevo čim hitreje zaključimo. Hvala. Še predsedstvo, morda na hitro. Dobro večer. Gospod predsednik, naj vas nakratko obvestim še o delu, ki poteka v svetu, ko gre za priprave na udeležbo Evropske unije in držav članic na prihajajoč 61. Um, zasedanju Komisije za narkotike na Dunaju. Odgovorna delovna skupina je horizontalna skupina za droge. Ta skupina se je ukvarjala s to tematiko na svojih sestankih januarja in februarja. Trenutno pripravlja tretji sestanek, ki bo potekal 1. marca. Kar zadeva oddeležbo na 61. zasedanju Naj povem, da je komisija januarja podala predlog, da svet sprejme sklep, v okviru katerega se bo sprejela odločitev v imenu Evropske unije na tem 61. zasedanju CND-ja, torej te komisije. Želimo, da bi vse omenjene snovi vključili na seznam iz konvencije iz leta 61, kot je bila ta konvencija spremenjena s protokolom iz leta 97 in seznamom leta 1971. Ta predlog temelji na priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije. To priporočilo je bilo poslano generalnemu sekretarju Združenih narodov decembra leta 2017. V tem priporočilu piše naj se 12 novih psihoaktivnih snovi uvrsti na sezname konvencij. Svet je podprl predlog, da se oblikuje tudi stališče v imenu Evropske unije in da se to predstavi na zasedanju CND-ja. Želimo dodati 12 novih aktivnih snovi na sezname vseh konvencij Združenih narodov. To namreč neposredno vpliva tudi na zakonodajo Evropske unije na področju drog. Istočasno pa bodo države članice imele tudi svojo možnost, da izrazijo stališče na Dunaju. Horizontalna delovna skupina januarja sprejela tudi odločitev v zvezi s stališčem, ki naj se predstavi na Dunaju 8. in 9. marca, pa bodo ministri za PNZ to tudi uradno potrdili. 61. zasedanje CND-ja je tema, ki jo je obravnavala tudi horizontalna skupina za droge. Finska je pripravila osnutek resolucije s tem v zvezi. To bo predstavljeno kot resolucija Evropske unije na zasedanju CND-ja. Cilj te resolucije pa je, da podpre vlogo vseh laboratorijev za analiziranje drog. Predvsem naj bi ta laboratorij oziroma laboratorij sodelovali tudi pri sprejemanju odločitev v okviru CNDA. Obstaja potreba potem, da ohranimo intenzivno podporo laboratorijem pri njihovem delu, zato resolucija poziva države članice, da okrepijo nacionalne laboratorije za analizo drog in da storijo vse za to, da bi si začele izmenjevati podatke z forenzičnih laboratorijev, ki se nanašajo na zadnje analizirane psihoaktivne snovi. Izmenjujo naj si tudi podatke v zvezi z novimi grožnjami in trendi. Predsedstvo je skupaj z Evropsko komisijo sprejelo odločitev, da bo v okviru tega zasedanja CND-ja organizirala tudi dogodek o drogah in temnem spletu. To bo dogodek, ki bo potekal ob robu zasedanja CND-ja. Redni dialog z Brazilijo bo potekal, vsaj kar zadeva droge, pa svetovali se bomo tudi z ZDA, Rusijo in drugimi državami članicami Združenih narodov. Hvala za pozornost. Hvala lepa, gospod Sekov. Še gospod Mihok iz komisije, na kratko izvolite. Hvala, predsednik. Gre za zelo tehničen dosje, zato se ne bom spuščal podrobnosti, bi pa imel dve kratki pripombi. Kot smo že slišali, te snovi so izjemno močne, izjemno nevarne, zato je še toliko bolj pomembno, da ukrepamo hitro in spravimo te snovi pod nadzor. Hvala lepa poročevalki in odboru, da ste se hitro odzvali pri tem dosjeju. To je prva točka. Druga točka zgolj v pojasnilo, zakaj predlagamo uvedbo nadzornih ukrepov za teh sedem snovi na evropski ravni, če že obstaja nadzor na mednarodni ravni. Kot veste, mi upoštevamo oceno tveganja strani EMCDDA-ja in če je pripravljena ocena tveganja, mora komisija predstaviti predlog oziroma vsaj pojasniti, zakaj nečesa ne predlaga. Glede na oceno tveganja pa je bilo komisiji jasno, da mora nekaj predložiti. Kar pa zadeva samo časovnico na mednarodni ravni, tu zadeve niso najbolje napredovale. Septembra, ko smo imeli na voljo ceno tveganja, nismo vedeli, katere snovi naj bi začeli nadzorovati na mednarodni ravni. Še danes ne vemo natančno, o katerih snoveh bomo glasovali na zasedanju CNDA marca. Zato se nam je zdelo pomembno, da nadaljujemo z delom pri teh sedmih snoveh, poleg tega seveda, kar se dogaja na mednarodnem področju. Hvala. Najlepša hvala. Besedo predajam nazaj poročevalki za sklepne besede. Najlepša hvala vsem. Mislim, da se vsi zavedamo, kako pomembni so ti postopki, zato jih moramo res čim hitreje zaključiti. Gre za pomembne snovi in upam, da se bo pri teh snoveh postopek res izpeljal čim hitreje in čim bolj učinkovito. Hvala vsem. Najlepša hvala tudi poročevalki in ostalim kolegom. S tem smo zaključili z današnjim popodanskim zasedanjem. Nadaljujemo jutri zjutraj in sicer ob devetih. Najprej bomo obravnavali točko Cepol. Sekretarjat me je ravno kar obvestil, da bo jutri potekala stavka. Samo toliko, da boste vedeli, ne vem, kaj to pomeni, ne vem, morda zato, ker je tako hladno. Vi vem, da ne stavkate, ampak v Bruslju stavkajo. Ne vem, kaj to pomeni. Skratka, zgodaj prej ustanite. Mislim, da bo jutri splošna stavka, samo toliko, da boste vedeli, ko se boste odpravljali od doma. Hvala za potrpežljivost danes popovdne in hvala, da smo uspeli zaključiti vse točke. Se vidimo jutri.